Sedaj bomo glasovali o predlogu nezaupnice Evropski komisiji. Glasovali bomo po imensko in, in uh, potrebujemo kvalificirano večino dveh tretjin oddanih glasov. Äh, Prosim, usedite se na svoja mesta. pripravite se na poimensko glasovanje. Sedaj lahko glasujete. Amlik. Ja. Ja, bitte sehr. Ja. Herr Präsident, um, uh, under the rule... Postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, Naš poslovnik ne dovoljuje prikaz eh, plakatov v dvorani med tem, ko glasujemo. Eh, in tamle na levi imamo številne plakate, ali jih lahko prosim, eh, prosite te ljudi naj umaknejo te plakate. Predsednik, po poslovniku tudi niso dovoljene zastavice med glasovanjem, tako da vas lahko prosim potem, da umaknete tudi zastavice. So. Okay die abstimmung ist geschlossen. es haben einhunderteins sto ena glasov za štiristo enainšestdeset proti oseminosemdeset vzdržanih glasov predlog je zavrnjen so,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 odobrila skupno imenovanje